Welcome to the second part of this committee meeting. Tako, dobrodošli na drugem delu današnjega zasedanja. Začeli bomo s prvo obravnavo osnutka mnenja k poročilu na lastno pobudo odbora ITRE, izkoriščanje potencijala raziskave in inovacij v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti. Najprej besedo dajem pripravljalki mnenja Lauri Ađeja. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. To, kar je ključno pri oblikovanju tega mnenja, je pomen poudarka na dejstvo, da modra rast nikoli ne sme imeti prednosti pred eh, ohranjanjem naravnih virov v naših morjih. To je tisto, kar je v prvi vrsti pomembno. Prav tako je pomembno, da se mm, ponovno vzpostavijo tudi izgubljeni eh, naravni viri. In eh, vse ukrepe je potrebno izvajati v prizmi trajnosti in ta trajnost mora biti dokazana in gotova. Morja in oceani so že več kot eh, očitnim pritiskom, kar zadeva izumiranje vrst in eh, tudi prekomerno izkoriščenje in zato moramo poštevati tudi pojav podnebnih sprememb, eh, siceršnjih okoljskih sprememb. In temeljnega pomena je, da ne izgubimo iz predoči ključnih okoljskih vidikov in pomena po izboljšanju morskega okolja, da okrepimo modro gospodarstvo po eni strani, ki mora biti trajnostno in ki ne omejuje tudi možnosti za zaposlovanje. In pomembno je, tudi to sem poskušala podariti, da poglobimo tudi poznavanje mori in oceanov in eh, pomembno je tudi krepitev uporabe novih tehnologij, še posebej tam, kjer je pomembno zagotoviti uskladitev med eh, raziskavami in izkoriščanjem morja eh, z ustanavljanjem trajnostnih delovnih mest, ravno z namenom doseganja ciljev tudi, ki so opredeljeni v strategiji EU 2020. Po mojem mnenju, če želimo resnično uh, eh, izkoriščiti potencial modrega gospodarstva, je ključna komponenta tudi komponenta inovacij, še posebej v sektorjih kot eh, naprimer ladjedelništvo, eh, ribogojstvo, luške storitve in pa ribištvo. In zato je pomembno, da ne zgubimo izpred oči tudi pomen ohranjanja habitata, v katerem torej gospodarimo. Prav tako je pomemben vidik eh, pomorski turizem in seveda tudi obaljni turizem. Kaj ti tudi to utegne biti pomemben prispevek k gospodarski rasti, eh, ki lahko prispeva tudi k odpravi prekernega dela. Ampak to je možno le v polnem spoštovanju okolja. Varovanje okolja lahko predstavlja pomembne priložnosti za naknadne različne oblike izkoriščanja okolja za turizem, ampak turizem mora biti zdrav, kulturen, trajnosten, skratka takšen, ki spoštuje zakonitosti tega sektorja, predvsem pa mora biti sodoben. Pomembno je, da so delovna mesta kakovostna, trajnostna in pozitivna. No in ne nazadnje, poskušala sem izpostaviti tudi pomen socialnega dialoga. Vsi deležniki vključeni v modro gospodarstvo morajo biti eh, zastopani v trajnem, konstruktivnem dialogu in ključnega pomena je, da se vključi vse deležnike, civilno družbo in seveda predvsem tudi delavce aktivno vključevanje vseh omenjenih akterjev, ki resnično predstavljajo sestavni del tega ekosistema, vse to lahko naknadno privede do ustreznega oblikovanja politik in do razvoja pomembnih rešitev, ki bodo imele predvsem lokalno razsežnost v smislu razvoja. Naj zaključim s tem, da povem, da če želimo maksimirati gospodarsko rast, eh, in eh, trajnostno zaposlovanje, torej ustvarjanje kakovostnih eh, delovnih mest. Za vse to je nujno pomembno, da se opravi izmenjava najboljših zamisli in eh, dobrih praks. Torej podjetništvo, inovacije, raziskave, vsi ti tri elementi morajo sodelovati in najti najboljše kakovostne trajnostne rešitve. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo predajam poročevalcem v senci, najprej gospa Gentile. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Z velikim zanimanjem sem prisluhnila temu, kar je dejala kolegica Adžeja. Strinjam se predvsem s kulturnim vidikom. Modro gospodarstvo, gospodarjenje z morji bo v prihodnosti še bolj kot zdaj predstavljalo pomembno priložnost za rast, razvoj in nova delovna mesta, kakovostna delovna mesta, ne da bi obenem eh, poslabšali tudi kulturni pristop. Torej, zamisel o okoljski trajnosti se mi zdi pomemben pristop, ki ga vsekakor lahko zagovarjam tudi sama. Prav tako se mi zdi pomembno, da poudarimo zamisel, da je potrebno spodbujati koordinacijo med raziskavami in eh, podjetništvom. Pomembno je tudi, da ne pozabimo na priobalno prebivalstvo, Pomembno je, da oblikujemo nove pristope k turizmu, eh, nove kulturne pristope, da na ta način morje povežemo z neposrednim zaledjem. Torej, novo in boljše izobraževanje za strokovne kadre, ki so vsekakor seveda zavezani tradiciji, morajo pa se objektivno obogatiti z novimi vsebinami in z novimi kompetencami. Menim, da naš odbor mora in tudi lahko poišče nov cilj, ki ga bodo zasledovale naše politike. Modro gospodarstvo kot priložnost za socialno vključevanje, kot eh, priložnost za promocijo primernih delovnih mest, kot eh, tudi priložnost za to, da tistim najbolj ranljivim skupinam, v mislih imam preseljence, v mislih imam seveda ženske, v mislih imam invalidne osebe, torej da vsem tem skupinam ponudi tudi priložnost izobraževanja, torej pridobivanja novih kompetenc, obe nam pa jim lahko ponudi tudi novo priložnost za vstop v svet dela. Pomembno je torej, da imamo horizontalen pogled na to problematiko, veliko priložnosti torej, za razpravo ponuja ta tematika. Obenem pa ne smemo izgubiti izpred oči tudi cilja, ki je po mojem mnenju in upam, da za vse nas cilj, ki je skupen nam vsem. Namreč e, znotraj biotske trajnosti znotraj perspektive novih priložnosti. Mislim, da bi morje lahko ponovno prišlo v osrednjo sfero politike investicij za gospodarsko rast in eh, socialno oživitev. Torej, sredozemlje ne več kot uh, grobišče priseljencev, ampak eh, sredozemlje, morje, ki ponuje novo priložnost ne le za politiko miru in medsebojnega sprejemanja, ampak tudi za to, da se ohranja kultura ribištva, transporta, eh, novega kulturnega pristopa k turizmu. Obenem pa mora predstavljati tudi priložnost za iskanje ravnovesi med interesi severa in juga Evrope. Hvala. Hvala lepa, gospa Gentile. Besedo dobi naslednja poročevalka v senci, Ula Turnes. Hvala lepa tudi za vaše vodenje odbora zgodaj popovdne in dopovdne. Hvala lepa, gospa predsednica. Lahko sem kar se da kratka, kajti menjam, da je poročevalka pripravila odličen osnutek mnenja. Zelo me veseli to, da se poročevalko osredotoča na potrebo po izboljšanju veščin, ki so potrebne za motro gospodarstvo. To je namreč eh, predpogoj za to, da se izkoristi potencial, ki ga ponuja modro gospodarstvo. Poleg tega se tudi strinjam z eh, povdarkom poročevalke na trajnostno izkoriščanje pomorskih virov in pa tudi z njenim povdarkom okolju prijaznega transporta. Hvala tudi poročevalki za to, da podarja pomen socialnega dialoga v modrem gospodarstvu, kar se mi prav tako zdi izjemnega pomena. Ampak pogrešam določene elemente eh, v tem vašem mnenju. Zdi se mi zelo pomembno, da se poudari pomen ladijskega prometa ne smemo pozabiti na potencial izboljšanja poslovnega okolja za ladijski eh, promet eh, in pa tudi, kar zadeva okoljske posledice, ki jih prinaša dejavnost tega sektorja. Prav tako moramo večji podarek dati na obnovljive vire, kot naprimer eh, vetrna energija na odprtem morju tu so velike priložnosti za rast, ustvarjanje delovnih mest, večjo, večjo neodvisnost eh, od eh, tujih eh, virov energije in tudi višjo stopnjo varovanja okolja. Naša domovina Danska ima kar nekaj izkušnje na tem področju in postala bom tudi predloge v obliku mandmaja o poročevalki. Še enkrat hvala poročevalki, veselim se nadaljnega sodelovanja pri tem mnenju. Hvala. Hvala. Besedo dobi gospod Bach v imenu poročevalca v senci za skupino ALS. E hvala. Najprej. Hvala gospe Adžeja za njeno mnenje, za njeno snutek mnenja. Gre za kakovosten dokument, ki nam bo omogočil pripravo dobrega končnega mnenja. Z vidika zaposlovanja ima modro gospodarstvo velik pomen za Evropsko unijo, ne le z vidika visokega števila neposredno zaposlenih eh, v pomorstvu, ampak eh, tudi z vidika vpliva, ki ga ima to na zaledje. Kot eh, ugotavlja komisija, je v modrem gospodarstvu potencial več kot 5 milijonov delovnih mest z dodano vrednostjo več kot 5 milijard evrov na leto. EU mora igrati ključno vlogo pri razvoju modrega gospodarstva da bo to postalo trajnostno. Predvsem moramo sodelovati na regionalni in lokalni ravni, upoštevajoč specifiko teh eh, ravni. Kot eh, poročevalka pravi v svojem mnenju, je ohranjanje naravnih virov in eh, boljše upoštevanje okoljskih vidikov tisto, kar je ključnega pomena za zagotavljanje trajnostnega modrega gospodarstva in za spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest. So pa tudi drugi vidiki, kjer mislim, da moramo narediti korak eh, dlje. Pomembno je, da izboljšamo poznavanje stanja morskega dna, prav tako pa moramo olajšati dostop do tega eh, znanja in širjenje tega znanja bolj usklajeno sodelovanje med komisijo, državami članicami in eh, podjetji iz eh, te panoge z višjo stopno izmenjave informacij je nekaj, kar bo omogočilo izboljšanje trenutnega stanja. Boljše razumevanje eh, staležev različnih resursov bo omogočilo tudi boljše odločanje na ravni EU glede pomorskih eh, politik. Prav tako je kakšno bolj realistično poznavanje tega eh, področja, se bo to spodbujalo bolj zanesljive investicije iz javnega in zasebnega sektorja. Še nekaj ključnega pomena. Modro gospodarstvo ponuja ogromno priložnosti na področju eh, ribištva, ribogojstva, biotehnologije, eh, energetike in če želimo iz leteh iztisniti čim več eh, koristi, potrebujemo visoko kvalificirane delavce iz teh sektorjev. Prav tako bi utegnilo biti pozitivno, če bi ta sektor promovirali eh, dodatno, zato da bi van privabili predvsem mlade. V zaključek naj omenim še pomorski in obalni turizem. Pomorski in obalni turizem imata velik pomen, kar je Laura Adžeja tudi že omenila in sicer za številne evropske regije in razvoj više stopnje usmerjenosti v pomorske dejavnosti bo tudi pripomoglo k večji stopnji rasti in ustvarjanju delovnih mest. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da nekdo je tu iz komisije, iz generalne direkcije Mare, gospod Fris, izvolite. Se opravičujem, gospod eh, Fris eh, ne more biti prihoten, prihajam pa iz Gen direkcije za raziskave in eh, razvoj, moje ime je Vajhard. Hvala, predsednica. Najprej hvala poročevalki in poročevalcem v Senci za zelo zanimive zamisli in za vse delo, ki ste ga odložili v ta projekt. Še posebej ugotavljam visoko stopnjo interesa, ki ga izkazujete za visoko usposobljene delavce, visoko stopnjo eh, posedovanja veščin in eh, tudi potencijala za ustvarjanje delovnih mest. Hvala lepa. Dobro, zdaj pa dobi zadnjo besedo še poročevalka, gospa Adžeja, kot poročevalka za to mnenje. Izvolite. Hvala še enkrat. Hvala tudi vsem za vaše prispevke. Mislim, da je. zelo pomemben prispevek kolegov, tudi zato, da bomo poglobili to mnenje in morda vključili še določene druge elemente, če manjkajo. Ne smemo pozabiti, da ko govorimo o modrem gospodarstvu, torej o delovnih mestih, o turizmu, se moramo zavedati, da prihajamo iz 28 različnih držav članic. Številne so neposredne vključene v to, številne pač ne ali pa so v popolnoma drugačnem Eh, stanja. Tako da mislim, da moramo nekako združiti to raznolikost mnen, ki izhaja ravno iz eh, raznolikosti naših naravnih danosti in zelopisnih danosti. In eh, hvala tudi kolegici Gentile, s katero prihajava iz iste države in zato seveda vsekakor zelo cenim njen prispevek. Seveda bomo skušali upoštevati najrazličnejše poglede ki so jih eh, kolegi izpostavili, eh, kajti glede razvoja novih virov energije, mislim, da bi bili pomembni tu prispevki, ki jih lahko podate. To je meni tudi kolega Bah. Skratka, obstajajo možnosti za izkoriščanje sinergetskih učinkov na podlagi mm, česar mislim, da resnično lahko ustvarimo mnenje, ki bo upoštevanja vredno bolj, ko bomo izoblikovali skupno vizijo, kajti to je tisto, o čem je treba govoriti, bolj bo naš prispevek imel tudi težo in pomen. Hvala. Hvala lepa, rok za uložitev amandmaje od 22. april opovdne, sprejetje v odboru za poslovanje pa potem 28. maja. Gremo naprej, točka 11 na dnevnem redu in sicer gre za prvo izmenjavo mnen osnutka poročila gospe Adje o smernicah za politike zaposlovanja držav članic. Besedo torej zopet dobi gospa Adje, izvolite. Ja, očitno bom danes popovdne kar abonirana. Torej, še enkrat hvala. Najprej hvala vsem poročevalcem v Senci, ki ste prispevali k eh, temu poročilu in eh, ki ste prispevali k delu. V eh, svojih srečanjih s poročevalci v Senci sem sledila predvsem naslednji usmeritvi, da poiščemo skupno vizijo, da pripravimo kar se da homogen pogled na to, kakšna navodila in smernice naj daje svet državam članicam. Začela sem z analizo tega dokumenta, s tem, da sem naredila korak nazaj v leto 2010 k zadnjemu oziroma prejšnjemu dokumentu na to temo. In ugotavljam, da je učinek ki ga je imel tisti dokument, dejansko minimalen. Prav tako sem izhajala iz tega, da podatki glede konkretnih ciljev, ki smo jih imeli leta 2010, tokrat niso prisotni. Tokrat ni opredeljenih jasnih ciljev in to mislim, da je nekaj, pri čemer bi bilo potrebno nekoliko bolj razmisliti. Zato sem skušala ponovno vključiti te cilje. Nekateri so dejali, ja, strategija EU 2020 je tisto, kar je treba spremeniti. Ok, ampak ne pozabimo, da smo imeli javno posvetovanje, skratka državljani so tisti, ki so sami povedali, kaj morajo biti cilji te strategije. In uh, ugotavljamo, da številni te cilji niso doseženi, ampak to še ne pomeni, da jih je treba spremeniti, da jih je treba uh, prilagajati dejstvu, da jih nismo dosegli. Ne, treba je storiti več in treba je delati bolje. No, pri tem sem skušala nekoliko poglobljeneje analizirati razmeri na področju zaposlenosti, predvsem pa brez nezaposlenosti, ki danes eh, tako preveva Evropo. In dejstvo je, da so v določenih državah te stopne brezposobnosti dokaj nizke, v nekaterih izredno visoke. Enako velja tudi za stopno revščine. Res je, v nekaterih državah obstaja resna grožnja revščine, so potem spet druge države, ki so nekoliko bolj zaščitene z tega vidika. Imamo potem države, ki nimajo več eh, opravka zgolj z nevarnostjo revščine ali z grožnjo revščine, ampak se soočajo z de facto revščino in to zelo razširjeno. To je torej bil tisti vidik, z katerega sem izhajala pri iskanju nove vizije. Prav tako pomemben element je element obdavčitve. Zelo se strinjam z zamislijo, da je potrebno preložiti breme, davčno breme z dela na druge vidike. Mislim, da bi bilo smiselno vsaj nakazati, kaj bi utegnile biti tisti, tiste druge oblike obdavčitve, ki so manj škodljive. Lahko pa, lahko pa bi vsaj nekako namignili državam, kje bi bilo bolje obdavčiti, torej ne samo delo, ampak druge elemente. Potem izpostavljam eh, MSP-je, mikropodjetja, eh, zrena delovna mesta, enakost med spoloma. Vse to so stvari, ki so dokaj zaskrbljujoče, sploh glede na to, kako malo podarka je mm, dano tema vprašanja danes. V prejšnjem poročilu T90 je omemba teh različnih kategorij, tokrat bistveno manj. Kot da dejstvo, da nismo dosegli nekih ciljev, nekako ubija upanje, da bi sploh lahko kaj izboljšali. Tako da mislim, da je pomembno, da izpostavimo ranljive skupine, da izpostavimo različne oblike socialne zaščite. Eh, potem pristojnosti držav članic, tudi to seveda moramo priznati, ampak mora biti jasno, da mi tu zastopamo državljane in da je pomembno varovati eh, državljane, zagotoviti oblike socialne zaščite. Vse to torej moramo tu izpostaviti. Pomembno je, da to omenim še enkrat, čeprav sem to že omenila, namreč ugotovili smo, da pri prevodu mojih amandmajev v druge jezike ni najbolj natančno bilo povzeto tisto, kar želimo doseči. Sekretarjat je, mislim, da je že začel s popravki in tam, kjer bodo še prišli popravki, prosim, da le te eh, upoštevate. Eh, tako da prosim, da se pripičate, da im, imate v rokah eh, najnovejšo različico besedila, ki je te eh, napake že odpravila. Torej, tu gre za vizijo, ki v veliki meri spoštuje predvsem vidik državljanov. In to je, mislim, da tisto, kar mora predstavljati naše izhodišče. ni toliko sicer pomembno v imenu koga se zdaj pripravlja ta dokument. Pomembnejše je, da pripravimo takšna priporočila, ki ne bodo končala nekje v nekem predalu, ampak da bo komisija v veliki meri upoštevala naše mnenje. Kajti gre za vizijo, ki mislim, da jo delimo vsi in jo moramo deliti, ker imamo preprosto pred očmi interese naših sodržavljanov. Hvala lepa, gospod Bah, kot poročevali za skupino ELS. Hvala lepa. Najprej hvala lepa za delo, ki ga je opravila poročevalka. Hvala tudi za to, da ste stopili v kontakt s poročevalci v sence že takoj na začetku. Na splošno nisem nezadovoljen s predlogom komisije. Ta predlog se namreč dotika vseh pomembnih področji, kot so mobilnost, eh, eh, izobraževanje, medsebojno priznavanje kvalifikacij, pomembna vloga socialnih partnerjev, dualni sistem izobraževanja, enakost med spoloma, boj proti revščini in tako naprej. Dogolade. Pozdravljam tudi izhodišče, kajti tudi meni je pomembno, da se manj obremeni, davčno obremeni delo in bolj morda eh, potrošnja in eh, druge panoge. Zdaj, koga zdaj bolj obdavčiti potrošnjo, kapital, obremenitev okolja, tu obstaja več možnosti. Vendarle pa se mi zdi, da bi morali mi kot eh, parlament se lotiti določenih eh, področji, bolj podrobno, naprimer dolgoročna brezposlenost. V zadnjih mesecih in letih govorimo največ o brezposlenosti mladih, to seveda je in ostaja pomembna tema, ampak ne smemo pozabiti tudi dolgoročno brezposlenih. Odprava birokratskih bremen, to se mi zdi pomembno, še posebej za MSP-je, potem spodbojanje mobilnosti, tudi to je pomembna točka in tu je eh, reforma mreže EURES, pomemben primer. Potem prehod iz izobraževanja na trg dela, tu mislim, da je na državah članicah, da stvari izboljšajo, da svoje sisteme izobraževanja bolj prilagodijo trgu dela, še posebej z vidika zelenih delnih mest, eh, z vidika zdravstva, novih tehnologij in digitalizacije. Čeprav pozdravljam nove prioritete komisije, pa sem vendarle mnenja, da cilji, kot je poročevalka tudi, de, tudi dejala, cilji strategije EU 2020 ostajajo in jih eh, ne smemo odrinjati v stran. Glede na to, da smo še daleč od doseganja teh ciljev, še posebej na področju boja proti revščini, mm, mislim, da ne smemo te strategije izgubiti iz pred oči, več je nasprotno. In tako bi tudi trije stebri nove komisije, torej investicije, strateške reforme in eh, odgovorna proračunska politika, to je ti trije ključni stebri eh, novega programa komisije, mislim, da morajo predstavljati tudi teme za izpolnevanje ciljev strategije. Prav tako je pomembno, da smo konstruktivni pri sodelovanju na tem, da svedo bomo čim prej in dosegli kompromisne rešitve. Zdi se mi pomembno, da čim prej pripravimo stališče, da bomo mnenje parlamenta čim prej lahko posredovali svetu, kajti sicer vidim eh, nevarnost tega, da svet našega stališča sploh ne bo upošteval, sploh, če ne bomo pravočasno reagirali. Tako da z eh, tega vidika, in mislim, da se poročevalka eh, strinja, naj to ne bi predstavljalo nekega seznama želja, ampak zelo natančne in konkretne predloge. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Marija Hau Rodriguez, SND. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej naj povem, da pozitivno ocenjujem delo poročevalke na področjih, kjer je treba obstoječe smernice izboljšati v luči sedanjih težav. Tu gre zlasti za dolgotrajno brezposelnost in zato resnično podpiramo te napore, da bi šli še dlje na področju usposabljanja za nova delovna mesta in cenimo tudi skrb, ki je namenjena revščini in zahtevam po minimalnem dohodku. To podpiramo. Poleg tega bo naša skupina pripravila še nekaj izboljšav in zlasti naslednje. Prvič, potrebujemo jasno povezavo med eh, smernicami in strategijo Evropa 2020. Torej, to je govorec Eles že povedal, pa tudi poročevalka. Te smernice za poslovanje obstajajo in kot eh, instrument pogodbe je treba izboljšati izvajanje v okviru strategije 2020 in ta strategija bo ažurirana in v tem smislu so smernice prvi korak v to smer. In zato smo naklonjeni temu, da bi se v smernicah za zaposlovanje izredno sklicevali na cilje Evrope 2020, se pravi zaposlovanje, revščina in izobraževanje. Torej vse te cilje je treba navesti. Prav tako bi predlagali, da se vključi tudi izredno brezposelnost mladih glede na pomembnost tega problema v Evropi. Drugo, kar imamo v mislih, drugo izboljšavo pa povezujem s tveganjem pritiskov na standarde dela in socialne standarde. Torej, tega tveganja ne moremo sprejeti, zato bomo predlagali še nekaj uh, izboljšav pri teh smernicah, zato da ne bomo zniževali teh standardov. Tretja točka se nanaša na pokojnine. Za nas je zelo jasno to, da če želimo zagotoviti trajnost pokojninskega sistema, je treba najprej povišati stopnjo zaposlenosti. To je najboljši način, kako lahko zagotovimo vzdržnost pokojninskega sistema. Ja, in moramo tudi vzpostaviti povezave med eh, pokojninami in pa pričakovano življensko dobo. In za nas je iz tega vidika zelo pomembno, koliko časa oseba prispeva, plačuje socialne prispevke v svojem življenju. Torej, to je izboljšava, ki jo je treba vključiti. Ampak ključno vprašanje je tu naslednje. Kako lahko zagotovimo dolgotrajno vzdržnost našega pokojninskega sistema? Tu morajo biti smernice jasne. Hvala lepa, gospod Krasnodebski, EKR. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Rad bi se zahvalil naši poročevalki, da nam je dala možnost za izmenjavo mnen že tako zgodaj v postopku. Zame je bilo to zelo zanimivo, čeprav prihajava iz različnih držav in včasih zastopava drugačna politična stališča, ampak glede socialnih in gospodarskih razmer v Evropi pa deliva mnenje. Prepričan sem, da nismo več v obdobju, ko se je gospodarstvo obravnavalo samo z vidika denarnih in nedavčnih vidikov. Socialna razsežnost je vedno pomembnejša. Treba se je boriti proti socialni vključenosti in glede tega se vsi strinjamo najpomembnejše odločitve v zvezi z razvojem Evrope se odvijajo na ravni držav članic. Prepričan sem, da bomo našli skupne rešitve. Kar mi je še posebej všeč je to, da je poročevalka podčrtala potrebo potem, da se spodbuja podjetništvo in MSP-je. Povedali ste tudi to, da kako pomembna je obdavčitev dela v državah članicah in v mnogih državah članicah je to ovira za socialno vključevanje in razvoj trga dela. Torej, vaši specifični predlogi, naprimer, kot, eh, in kot tudi vaši predloge rešitev so zelo dobrodošli. Torej, to velja za ta dokument, pa tudi za številne druge dokumente. Kot ste omenili v vaši predstavitvi, moramo imeti več čas v mislih tudi gospodarsko raznolikost v Evropi. Situacija se razlikuje od ene države do druge in tudi zato ker so gospodarstva eh, evropskih držav povezana in usklajevanje dejavnosti mora vedno vključevati dejstvo, da ta raznolikost in da te razlike obstajajo, torej kar se tiče razmer na trgu dela, različni življenjski standardi in zakonodajni okveri. Torej, te vidike moramo imeti v mislih. Zelo pogosto je omenjen fenomen eh, socialnega dumpinga, ampak to ne odraža situacije v številnih državah. Na splošno rečeno imamo veliko tem za razprave in prepričan sem, da bomo našli kompromis pri teh zelo pomembnih vprašanjih. Hvala. Hvala lepa, gospa Weber, Alde. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej bi se zahvalila poročevalki. Okay za njeno mnenje o tem, kako obravnavati ta pomemben spis, torej tudi njeno odprtost eh, in pa zavezano skupnemu delu z eh, vsemi, tudi s poročevalci v senci in um, zavezano so tudi temu, da bodo mnenja vseh poslancev upoštevana. Na podlagi prejšnjih eh, izkušenj naj povem, da nisem zelo optimistična glede tega, v kolikšni meri lahko ta hip vplivamo na odločitve sveta. Kljub temu pa se mi zdi pomembno, da s tem poročilom in pa tudi smernicami o zaposlovanju posredujemo sporočilo o tem, kakšno je stališče tega parlamenta. To stališče bo tudi kasneje lahko upoštevano. Seveda velja to, da obstaja jasna povezava med strategijo 2020 in pa, in pa smernicami o zaposlovanju in zato se je treba osredotočiti na prenovo te strategije. Strinjamo se s precejšnjim številom pristopov, ki jih zagovarja poročevalka, te bomo tudi podprli. Strinjamo se s tem, da je treba podpreti MSP-je, samostojne podjetnike, mikropodjetja. Zelo podpiramo tudi zamisel družinskih podjetij. Menimo, da je pomembno, da se obravnava vprašanje dolgotrajno brezposelnih. Istočasno pa bi želeli povdariti še nekaj vidikov, ki se nam zdijo pomembni iz eh, poročila komisije jasno izhaja in ustrajali bi pri tem, da naj komisija večkrat predstavi taka poročila, ki nam dajo boljši v pogledu to, kaj potrebuje gospodarstvo in pa trg dela. Torej, jasno je, da tendenca gre v smeri visoko kvalificiranih eh, delovnih mest. Se pravi, eh, zato je treba ljudi ustrezno usposabljati, izobraževati, zato da izpolnjujo te pogoje. Istočasno pa bodo še naprej obstajala tudi delovna mesta za nekvalificirane delavce in eh, tudi te ljudi je treba spodbujati. En vidik, na katerem bi želela ustrajati, je naslednji če lahko tako rečem, evropski skupni trg zaposlovanja, kajti mobilnost znotraj Evropske unije je realnost. Torej, ko ocenjujemo potrebe gospodarstva, mislim, da meje držav niso več take, kakršne so bile v preteklosti. Treba si je pogledati potrebe evropskega gospodarstva in pripraviti ljudi na to, da bodo pripravljeni sprejeti ponudbe za delo tudi v drugih državah, ne samo v državah, iz katerih prihajajo. Predlagam, da komisija izda priporočila za države članice in ko to stori, da upošteva tudi razmere v sosednjih državah in v državah, za katere dobro vemo, da obstaja precejšna, precej pomembna migracija delavcev. Torej, vedno se lahko prilagodimo resničnim potrebam gospodarstva in trga. Kar pa se tiče socialne pomoči, prav gotovo je treba upoštevati nekatere ranljive skupine in zlasti je treba pozornost usmeriti v otroke, ki so izpostavljeni tveganju revščine, torej otroci staršev, ki so dolgotrajno brezposobni, kajti če ne bomo investirali v te otroke, bodo nadaljevali, če lahko temu rečem, z družinsko tradicijo brezposobnosti in to bo seveda vodilo v velike težave. Ampak prepričana sem, da bomo dobro sodelovali pri pripravi tega poročila. Hvala. Hvala lepa. Nikogar ni skupine GUE. Potem nadaljujemo z gospod, gospod Lambert, ki predstavlja zelene. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Ja, torej predstavljam eh, Tatjano Zanoko, ki je poročevalka v Senci. Mi bi zelo pozdravili to poročilo naše poročevalke. Mislim, da gre v pravo smer in cenimo to, da se pročevalka osredotoča na revščino in vprašanje asimetrije. Kot so številni drugi govorniki povedali, glede teh eh, smernic eh, nimamo eh, možnosti so odločanja, temveč se z nami samo posvetuje in zopet se od nas zahteva, da smo hitri, vedno se od nas zahteva, da smo hitri in um, s to novo komisijo smo imeli sicer upanje, da se bodo z nami posvetovali prej, ampak očitno tradicija obvelja. No, v predlogu komisije je nekaj težav. Zdi se nam, da so ti predlogi zelo mehki in da se tudi ne osredotočajo na resnične težave. Mi bomo uložili predloge sprememb. Torej, revščina je prav gotovo nekaj, kar je zelo zaskrbljujoče. V moji državi imamo številna nova delovna mesta, istočasno pa te, ta delovna mesta ne prinašajo dovoljšnega dohodka, da bi ljudje lahko od tega živeli. Torej, to je problem. Kar se tiče obdavčitve, se strinjamo. Povdarjamo tudi pomembnost. Um, osredotočenih eh, naložb za ustvarjanje delovnih mest eh, in kar se tiče poslancev, ki so omenili socialno varnost, mi smo mnenja, eh, da je treba zelo podpreti ta pojem socialne zaščite, socialne varnosti, ki je ključ za tranzicijo. Torej, tako imajo državljani vsaj neko mero uh, varnosti, ko prehajajo iz enega delovnega mesta na drugo oziroma ko iščejo novo službo. Še vedno imamo preveč ljudi, ki ne morejo uporabljati svojih talentov in svojih um, kvalifikacij zaradi diskriminacije na trgu dela. Še kdo želi spregovoriti? na to temo? Ne? Dobro, potem bomo pa nadaljevali z zastopnikom komisije, gospod Jute iz Generalnega direktorata za zaposlovanje. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil poročevalki in poročevalcem v Senci za delo, ki so ga opravili. Torej, to jemljemo na znanje. In še gospa Agija sklepne besede. Per, per tutti ten, i kontrib... Hvala lepa za vse prispevke, ki smo jih prejeli tudi v obliki amandmajev, ki bodo še prišli. Vse to bom poskušala upoštevati, koliko se le da bom eh, skušala to uskladiti, eh, da bo vse skupaj, kar se da, sprejemljivo za vse predvsem hvala za povdarek na vidik dolgoročne brezposelnosti. Ne pozabimo, da je trenutni cilj predsedstva sveta ta, da se koliko se le da dosežejo cilji vezani na odpravo te problematike. Tako da mislim, da bi morda lahko to izjavo o nameri vključili tudi v naše mnenje. Pri prihodnih srečenih s poročevalci esenci mislim, da bi se lahko osredotočili na to, da kar se da uskladimo stališča in da spremo dokument, ki bo predstavljen ne le naš glas, ampak glas, ki bo upoštevan tudi v drugih institucijah. Hvala lepa. New deadline for amendments is the... Hvala. Rok za vložitev predlogov sprememb je 22. april. Preučitev bo 28. maja in sprejetje 16. Torej, preučitev in sprejetje 16. junija. Zdaj pa smo pri točki 12 na dnevnem redu. Gre za prvo izmenjavo mnen glede delovnega dokumenta o poročilu o izvajanju rezultatih in celoviti oceni evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. To je bilo 2012. Besedo dajem gospodu Kukanu. Izvolite. Je tukaj? Ne, ni ga.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 Hvala lepa, hvala za ta delovni dokument, ki predstavlja dobro osnovo za našo nadaljno razpravo tu v odboru. Kar zadeva samo poročilo, bi rada omenila naslednje točke. Po mojem mnenju, v tem poročilu govorimo ne le o oceni tega Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti, torej z vidika kakšne tehnične in eh, upravne ukrepe naj izvajamo, ampak je ključnega pomena, da se ta politika razvija naprej. Odločiti se je treba, kakšne odločitve bomo sprejeli v zvezi s to eh, politiko. Pozdraviti velja, da to leto solidarnosti starejši ocenjujejo pozitivno sploh v zvezi z bistveno manj finančnimi sredstvi, ki so na voljo za to področje v primerjavi z poprejšnjim letom aktivnega staranja. Pomembno je, da aktivnosti v tem letu postanejo odskočna deska za nadaljne aktivnosti, za spodbujanje. solidarnosti in eh, aktivnega eh, staranja. Glede na demografske razmere, glede na perspektive, ki jih eh, izrisuje prihodnost, mislim, da moramo ugotoviti, da je starajoča se Evropa preprosto dejstvo in zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da čim več ljudi, tudi v visoki starosti, čim več stvari počne. In ta program solidarnosti mora v bistvu postati sestavni del vsakodnevnega dela vseh nas politikov. To torej pomeni, kaj je za prihodnost. To pomeni, da moramo že zdaj začeti z razmišljanjem o aktiviranju starejših na trgu dela. Aktivno življenje eh, se mora nadaljevati, prav tako pa moramo več eh, tudi govoriti o tem, kako z brezposlenostjo starejših. Veliko ljudi je potrebno prekvalificirati, eh, morajo se prilagoditi na nove načine in nove oblike dela, kar pomeni bistveno intenzivnejše sodelovanje z delodajalci, da bodo ti delodajalci videli spodbudo v tem, da vlagajo tudi v starejše in da bodo v tem videli vlaganje v prihodnost. V tem poročilu je zapisano, da določenih ciljev za leto 2012 nismo dosegli. In tu moram upozoriti tudi na to, da dogodki v letu 2012 upoštevajo ravno te elemente, ki so v vsakem primeru aktivni na tem področju torej v zvezi z različnimi projekti EU. Mislim, da bi morali v prihodnje več storiti na tem področju v smislu dodane vrednosti, kajti zdaj se soočamo s situacijo, kjer smo vključili najrtinjše partnerje v te naše aktivnosti, ampak mislim, da moramo zadeve zastaviti tudi nekoliko širše. In nedvomno je treba govoriti tudi o trajnosti na tem področju. Ne le z vidika pokojninskih sistemov, ampak tudi z vidika zdravstvenih sistemov. Poročevalec o tem govori tudi v svojem dokumentu. Bi pa na tem mestu želeli, da zadevo še nekoliko dopolnimo, kajti od 4 naprej, torej od velike širitve EU, se soočamo z novimi razmerami. V zadnjih desetih letih je v Litvi, moji domovini, prišlo do tega, da se soočamo s problemom izseljevanja številnih mladih, visoko kvalificiranih delavcev. In to pomeni, da bomo v prihodnje beležili vse večji pritisk na naše socialne sisteme, kajti mladi, visoko kvalificirani, aktivni, eh, delovno aktivni ljudje so tisti, ki se izseljujejo, eh, ne pa seveda tisti, ki so odvisni od eh, socialnih transferjev. In starejši seveda vsekakor lahko prispevajo k temu, da bodo naši socialni sistemi trajnostno naravnani. To torej pomeni, da moramo vlagati tudi v sisteme izobraževanja, v eh, zdravstvene sisteme, v preprečevanje bolezni in obenem tudi v socialne storitve, ki morajo postati nekoliko bolj dostopne. Namreč eh, tudi v vsakodnevnem življenju mislim, da moramo storiti več za infrastrukturo, ki bo bolj primerna za starejše. Mislim, da bomo s eh, poročevalcem lahko dobro sodelovali, pripravili bomo številne nove predloge in za enkrat hvala. Yes, uh, thank you very, very much. Hvala lepa. Zdaj pa vabim gospoda Kukana, da predstavi to poročilo kot poročevalec. Zdaj smo slišali prvo poročevalko v senci, ker smo nekoliko prehitri. Zdaj pa ste na vas vi, izvolite, gospod Kukan. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. To je Meni je veliko zadovoljstvo, da vam predstavim delovno, delovni komment o poročilu o izvajanju rezultatih in celoviti oceni Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. To je moj prvi dosje v odboru EMPL. Zato se mi zdi še posebej pomemben. Kot vidite, ko me pogledate, Vidite, da sem tudi jaz med tistimi, ki se aktivno staramo. In želim biti uspešen človek, ki se aktivno stara. To je zelo pomembno za moje prihodnje delo v tem odboru. Bistvo mojega poročila bo oceniti projekt, s katerim smo začeli leta 2012. Menim pa, da je potrebno, da izkoristim to priložnost ne le zato, da se ozremo nazaj, temveč da nadaljujemo z razpravo in da pogledamo v prihodnost. Zato se bomo sredotočil na priporočila glede tega, kako naprej. Razlog za to je preprost. Mi v Evropi živimo dlje in imamo vedno manj otrok. Naša dobra stara Evropa se sooča z nepredstavljivo demografsko spremembo. To bo vplivalo na naše socialne sisteme, na javno porabo, na gospodarske modele in na medgeneracijske dialoge. Do tega prihaja že zdaj. Med leti 2015 in 2035, ko bodo tako imenovani baby boomerji, ki so bili rojeni v dveh desetletjih po drugi svetovni vojni, začeli z upokojevanjem. Prišlo bo do situacije, da zdaj in od leta 2010, no bom malo poenostavil, bomo imeli štiri delovce na enega, takrat smo imeli štiri delovce na enega upokojenega. Leta 2010. 60 pa bosta dva zaposlena delala za dva upokojenca, kar pomeni, da se bo do razmere bistveno spremenile. Zato je medgeneracijska solidarnost in ukrepi na področju aktivnega staranja bistvenega pomena in zahtevajo našo pozornost. To je tema, ki seboj prinaša vidike socialne politike, zaposlovalne politike, politike zdravstva, in gospodarske politike. Vse te politike je treba združiti. Ne le, da, je, da Evropa postaja starejša, ampak postaja tudi vedno bolj raznolika med regijami in državami članicami. V nekaterih primerjih gre za dramatične razlike. Evropsko leto 2012 je imelo naslednji cilj dvigniti splošno raven ozaveščenosti o aktivnem staranju, spodbuditi razpravo, ponuditi evropski okvir in spodbujati dejavnosti, ki se borijo proti diskriminaciji zaradi starosti, proti stereotipom in za odpravo ovir. Kakšni pa so bili dosežki tega leta? Kot prvo, ta tema je bila postavljena visoko na dnevne rede vseh držav članic. Najboljše rezultate smo dosegli na področju dvigovanja ravni ozaveščenosti, tako na ravni Evropske unije, Evropske unije kot na nacionalni ravni. Dva pomembna rezultata sta bila tako imenovani indeks aktivnega staranja in vodilne smernice za aktivno staranje in solidarnost med generacijami. Posebna vprašanja kot generacijske šole so privabile številne udeležence in bile deležne pokritosti v medijih. Evropsko leto aktivnega staranja generacijske solidarnosti 2012 je okrepil politični dialog, vendar pa nismo bili uspešni, tako uspešni pri vzpostavljanju novih mrež. Vključevanje socialnih partnerjev je bilo zelo raznoliko. Tudi zasebnih podjetij nismo uspeli prav veliko vključiti. Nasplošno pa lahko rečemo, da je leto 2012 pomagalo pri ponovnem definiranju nacionalnih političnih agent in prišlo je tudi do sodelovanja med državami članicami. Dodana vrednost tega leta se kaže v dokazih, obsegu, procesih, novih dnevnih redih oziroma agendah. Vedno več je pobud za spodbujanje aktivnega staranja v državah članicah in okrepilo se je znanje in spretnosti vseh deležnikov, ki so vključeni v organizacijo tega posebnega leta. Vplivi tega leta segajo dlje od leta 2012. Vsaj nekaj teh rezultatov bo prisotnih na dolgi rok. Kolegice in kolegi, prebivalstvo, ki se stara, mora biti obravnavano kot priložnost, ne kot breme. Zato se moramo sredotočiti na naslednje štiri glavne točke. Namreč ključni moment, zagon, spremljanje, izvajanje projektov in spreminjanje najboljših praks v smislu tega je prišlo do pomembnih in dobrih pobud v okviru tega leta. Nadaljevati moramo z njimi in Ohranjati moramo stike med mrežami. Naj povdarim tudi to, da koordinacijski trikotnik med tistimi, ki pripravljajo politike tako na nacionalni kot evropski ravni, civilno družbo in zasebnim sektorjem, mora biti okrepljen. S tem bi približali med seboj politike, predstavnike nevladnih organizacij, starejše občane in zdravstvene in tehnološke strokovnjake. Razviti moramo tako, tako imenovano srebrno gospodarstvo. Na ta način bi izpolnjevali potrebe starajočega se prebivalstva na boljši način. Kar nekaj gospodarskih priložnosti lahko vidimo v tem gospodarstvu. To je povezano s staranjem prebivalstva, ki potrebuje posebne proizvode in storitve. To so ljudje nad letom 50. Tudi zdravstvene in socialne storitve, pa tudi raziskave in razvoj moramo med seboj povezati. Družbeni vidiki aktivnega staranja. Direktiva v zvezi s tem se mora osredotočiti na ta, to skupino našega prebivalstva, ki naj bo polnopravni član družbe mlajše generacije, moramo izpostaviti starejšim generacijam in vzpostaviti strukturiran dialog med generacijami. V to naj bo vključeno tudi osredotočenje na vseživljenjsko učenje, ki bo na dolgi rok prispevalo k temu, da bodo imeli starejši boljše možnosti za zaposlovanje. In še četrta točka boj proti diskriminaciji in stereotipom zaradi staranja. Če bodo. Če naj bodo naše demografske spremembe uspešne, če jih bomo uspešno obravnavali, moramo upoštevati starajoče se prebivalstvo. Tu ne govorim samo o dostopu do trga dela, do zaposlovanja, ampak o zaščiti pravic vseh ljudi. Vsi člani družbe so lahko ranljivi in deležni zlorab, zato zahtevajo posebno obravnavo. Zlasti pa to velja za starejše ljudi. Leto 2012 je bilo leto aktivnega staranja. In kaj pomeni aktivno staranje? To pomeni, da se staramo dobrem, z dobrim zdravjem, kot dober član družbe, da se čutimo bolj izpopolnjeni v na svojem delovnem mestu, da imamo dobro vsakodnevno življenje in da smo bolj vključeni v vsakdanje življenje kot državljani. Želel bi, da bi začeli z razpravo glede tega, kaj lahko naredimo s tem, da se nadaljuje naše delo, ki smo ga začeli leta 2012. Veselim se vaših pripomb in vaših prispevkov, kolegice in kolegi na tej zgodni stopni priprave tega poročila. Zdaj razpravljamo šele o delovnem dokumentu. Naj povabim tudi kolege in kolegice iz skupine Inter, da skupaj razpravljamo o medgeneracijski solidarnosti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa vam, gospod Kukan. In prav imate ko pravite, da so ljudje vedno bolj aktivni, ko se starajo. Slišala sem za žensko, ki je stara 67 let in poskuša postati predsednica ZDA. Biti danes star je čisto nekaj drugega, kot je bilo to pred 50-60 leti. Zdaj pa gospod Krasnodevski, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča gospa predsednica, popolnoma se strinjam z mnenjem gospoda poročevalca, da je to problematika, ki je izrednega pomena. Sam namreč vodim skupino v okviru naše politične skupine, torej delovno skupino, ki se ukvarja s problematiko demografskih eh, težav, glede medgeneracijskih eh, odnosov in glede staranja evropskega prebivalstva. Ampak eh, glede na to, da nisem dolgo v Evropskih, Evropskem parlamentu. Nisem, moram reči, da opazil kakšne velike razlike med eh, letom 2012 in drugimi leti, ko gre za starejše ljudi, ko gre za solidarnost med generacijami. Ne vem, morda ste imeli kakšne zanimive dogodke ali pa je zdaj to resnično vplivalo na spremembo družbene realnosti, dvomim. No in nasplošno imamo v zadnjih letih v številnih državah mm, opravka z dvigovanjem upokojitvene starosti in ne vem, če je to najbolj smiselno. Prej ste omenjali primer kandidatko za ameriško predsednico, ampak imamo tudi negativne eh, primere dela v starosti. Namreč mm, imeli smo nedavno poročila v nemških medijih o 65 letnici, ki pričakuje otroka. Ne vem, če je to vrstna aktivnost tudi najbolj smiselna. No, ampak mislim, da je pomembno, da spremenimo odnos do starejših. To uh, tudi omenjate. Namreč primerjamo uh, eh, ZDA in eh, države članice EU. Moram reči, da v smislu staranja so stvari v Evropi bistveno drugačne kot v ZDA. Uh, No, rad bi pozoril na dve zadevi, ki jih vi v tem v svojem prvem osnotku ne omenjate. E, namreč poklicna aktivnost starejših ne more biti neka prisila. Skratka, e, ne moremo na ta način poskušati reševati gospodarske probleme. E, žal pa se to dogaja, temu smo priča. Tudi biološka starost v različnih državah zaradi različne stopne družbenega razvoja v eni državi pomeni nekaj popolnoma drugega kot v drugi. E, soočamo se tudi s situacijo, da v nekaterih državah starejše osebe teže dostopajo do zdravstvene oskrbe, še posebej zaradi ravno svoje starosti. To je prva zgodba. Druga, rad bi opozoril na vprašanje mm, dostojanstva starejših in na vprašanje socialne vključenosti. Vse to pogosto je v veliki meri odvisno tudi od vključenosti v širšo družino. In natal, nadaljna fragmentacija in tako imenovana atomizacija družbe ni nekaj, kar lahko pozitivno vpliva na omenjeni vidik. No, vse to pa je seveda posledica različnih pojavov. Ja, predvsem tega, da so vezi med ljudmi bistveno bolj gospodarske in manj kakšne druge. No, imam pa še eh, jezikovni komentar. Eh, active aging je, ne vem, morda se v angličini to sliši dobro, eh, aktivno staranje v mojem jeziku se sliši grozno. Eno je pač biti aktiven kot starejši v redu, ok, ampak mislim da je bistvo v tem da so starejši aktivni ne gre pa to da se aktivno staramo mislim da nima smisla pospeševati procesa staranja kvečemo obratno tako da bi vendarle bil pristaš tega da v EU ne gremo v takšne čudne besedne konstruktne konstrukte to je to aktivno staranje ne vem no, upam da se mi ne bomo tako zelo aktivno postarali hvala Hvala lepa. Zdaj pa gospod Vajgal, skupina Alde, kot poročevalj senci. Gospa predsednica, jaz mislim, da ni med nami boljšega človeka, ki bi mu zaupal eh, tehtno poročilo v zvezi z evropskimi politikami do starejših ljudi. Ampak tako spontano se moram takoj odzvati na, na besede gospoda Krasnodevskega, ker moram reči da tudi meni ni všeč ideja da e, ideja aktivnega staranja jaz bi se raje pasivno staral da bi se dalj časa staral ampak to vsakega človeka preko slej <laughs> preko slej doleti e, mislim da je izredno pomembno gospa predsednica da razpravljamo o tem o tej temi in da bomo imeli odlično poročilo o tem ne dvomim na na to temo E, jaz sem poskušal izzvati e, novoizvoljenega predsednika komisije e, ko je predstavljal svoj program da bi povedal kakšno besedo tudi o tem ali evropska komisija razmišlja o tem da potrebujemo evropsko strategijo kot odgovor na demografske spremembe. E, ni mi dal odgovora vendar upam da si je zapomnil in e, vsaj člani e, interskupine za starejše ki bodo še starejši smo odločeni da na to problematiko nekoliko bolj aktivno pritiskamo. jaz sem bil poslanec tega parlamenta že v prejšnjem mandatu in danes ugotavljam da se bolj pogosto kot smo se prej eh, pogovarjamo o problemu eh, staranja starejših eh, in o problemu z vsemi njegovimi socioekonomskimi in drugimi razsežnostmi. v poročilu ki pravzaprav se opira na evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami sem opazil podatek da samo dvainštirideset evropejcev zanima starejša populacija. to je zanimivo in paradoksalno dejstvo ker Eh, ljudi ki pa sodijo že v to kategorijo in so aktivni in tudi v življenju profesionalnem življenju je seveda veliko več kot dvainštirideset ampak se verjetno sami ne doživljajo kot taki oziroma kot kandidati za to da bodo vse tegobe starejšega eh, človeka in starejše generacije doletele tudi njih. Eh, na vsak način mislim da bomo pri poročilu in razpravi o njej eh, prišli do tega da bomo tudi sami v evropskem parlamentu prevzeli nekoliko večjo odgovornost eh, do kreiranja konkretnih ukrepov neke, neke politike ustrezne moderne politike za starejše ljudi ki jih je, ki jih je vedno več mislim tukaj recimo na takšne ideje kot so eh, zagotoviti eh, nekakšno eh, shemo za zaposlovanje tistih mlajših starejših ljudi ki jih doleti brezposelnost v trenutku krize v času ko imajo pravzaprav še vedno in voljo in veliko znanja za to da zadelajo. mislim da bo treba se pogovarjati o nekih spodbujevalnih ukrepih potem vprašanje nekih standardov v zdravstvene zaščite eh, ki bi morali biti vendarle v naši skupni hiši evrope vsaj kolikor toliko usklajeni in dostopni vsem. Eh, eno vprašanje ki me tudi eh, eh, zanima je vprašanje kjer bi lahko neke enotne standarde pravzaprav uvedli je tudi nadzor nad uporabo pokojninskih skladov. pokojninski skladi v zelo veliko število držav pokajo po vseh šivih ker jih vlade uporabljajo za krpanje lukenj v proračunih. mislim da je to Eh, eh, ta institucija ki je pravzaprav edini rezultat minulega dela celih generacij bi si zaslužila nekoliko bolj eh, striktno in kreativno zaščito. rad bi rekel samo še nekaj besed o tem da seveda lahko tudi starejši ljudje zelo učinkovito pomagajo drugim starejšim ljudem. mi imamo v sloveniji en takšen primer kjer eh, približno šeststo starejših prostovoljcev eh, skrbi za kakovost življenja sto petdeset tisoč eh, starejših od devetinšestdeset let in skozi to se je ustvarila pravzaprav neka neka mreža človeške solidarnosti in zelo učinkovita podpora kvalitetnemu življenju. Eh, na drugi strani pa mislim da bi morali tudi eh, narediti nekaj več za priznanje asistence pomoči eh, starejšim ljudem kot ne samo kot prostovoljni prispevek ampak da bi morali stimulirati pravzaprav tudi eh, bolj kot doslej plačano asistenco in skozi to tudi eh, omogočati eh, ljudem ki bi poklicno radi pomagali ali pa kot dodatno stransko zaposlitev da to izvedejo. končal bom z ugotovitvijo da seveda leta ki smo jih proglašali v minulosti Eh, kot leto tega leto onega najbolj zloglasno je pravzaprav leto medkulturnega dialoga eh, z drugimi verstvi in narodi v naši okolici niso nam prinesli nič pravzaprav in nobene šole nismo naredili iz tega. tako da upam da tudi to leto Eh, da bo vendarle imelo neke globje, eh, neke globje korenine in neke, neke bolj smiselne in koristne eh, posledice za načrtovanje evropskih politik. Hvala lepa. Hvala lepa. Poročevalci v senci, ki predstavljajo druge politične skupine, niso tukaj, kar pomeni, da odpiram razpravo. Gospa Jašlevika, izvolite. Much, Hvala. Če se odzovem na to, kar je dejal kolega z Polske, poslanec Kresnodemski, da pa vem, da poznam številne 20-letnike, ki so bistveno starejši, po drugi strani pa številne 60-70-letnike, ki so bistveno mlajši. Skratka, ta aktivnost Eh, teh ljudi mislim, da kaže na mladost posameznika. Ampak moramo skrbeti za to, da smo kar seveda aktivni, tudi kot starejši. Ampak, če odgovorim zdaj kolegu Edwardu, ki nam je predstavil svoj osnutek mnenja glede leta aktivnega staranja 2012 in tudi razglasitev tega leta za leto medgeneracijske solidarnosti. Uh, Eh, ob tem se spominjam, s kako veliko nadušenja smo sprejeli to zamisel, da bi to leto posvetili gradni vezi med eh, starejšimi in mlajšimi generacijami. Eh, z veseljem bi slišala, kakšni so rezultati tega, kot praviš, jih prav veliko ni. In mislim, da smo izgubili veliko priložnost, ki jo je ponujalo leta 2012, zato da opozorimo predvsem, po mojem mnenju, mlade na njihovo odgovornost do staršev, do starih staršev in na to, da je izrednega pomena, da skrbijo za starejše, poleg tega, da skrbijo za svoje otroke. Zelo pa pozdravljam eh, štiri točke, ki jih predlagaš, še posebej tisto točko, ki opozarja na to, kakšne učinke bo to leto prineslo za naprej, torej kako zdaj naprej na podlagi tega leta medgeneracijske solidarnosti. No, bi pa rada opozorila še na nekaj drugih eh, zadev. Zdi se mi, da je smiselno v tem poročilu opozoriti tudi na to, da je pomembno, da začnemo spremljati, koriščenje strukturnih eh, skladov za krepitev vezi med generacijami. Imamo sredstva za to, imamo sredstva za financiranje teh aktivnosti in to bi morali storiti ravno zato, da te vezi, te odnose eh, krepimo. To je izrednega pomena ne le za našo generacijo, ampak tudi za prihajajoče generacije. Prav tako mislim, da bi bilo pomembno tam, kjer eh, omenjamo javne investicije, Namreč zelo pomembno je, da investiramo na to področje, torej da pri tem opozorimo tudi na izkušnje, ki so jih imele, povdarjam imele, ne več imajo, države pred krizo. Nizozemska je imela zelo zanimivo pobudo, v okviru katere je sofinancirala tiste detke in babice, ki so skrbeli za vnuke. Kriza potem je hotela, da ta sistem na nizozemskem ne funkcionira več, ampak vendarle obstaja morda neko orodje za to, da krepimo to vrstne odnose in da obenem tudi podpiramo starejše generacije in njihovo aktivnost. Prav tako je treba pozoriti na še eno zelo pomembno dejstvo. Med eh, starejšimi imamo ogromno ljudi, ki bi lahko bili mentori, ki jih mladi še kako potrebujejo, ampak mentori seveda ne skrbijo za to, da mlade pripravljajo za svoje naslednike. Skratka, modri ljudje, aktivni ljudje morajo pripravljati prihodnje kadre. Torej, ko bodo starejši šli na zasluženo uh, upokojitev, morajo za seboj pustiti pripravljene mlajše. Gospod Matam. Merci, madame le président. Euh... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Uvodoma naj povem, da analiziramo poročilo o Evropskem letu 2012 in to leta 2015, se pravi tri leta kasneje. Strinjam se s predhodnim govornikom, da je to malce pozno in da sadov ni videti. Drugič, Ne vem, če sem pravilno razumev in popolnoma odprt sem za možnost, da me boste v razpravi prepričali drugače, ampak če sem pravilno razumev, gospod poročevalec, imam občutek, da če tudi se govori, da ne gre za gospodarske težave, ampak v resnici gre za to, da želimo starejše osebe zopet zaposliti. V Franciji v 80-ih letih eh, je bila upokojitvena starost 65 let in to ni prazgodovina, to je leto 85. In te osebe so ponavadi umrle v štirih letih po upokojitvi. Za nekatere je veljalo celo, da so umrle leto dni po upokojitvi, kot za mojega očeta, na primer. In eh, upam, da sem napačno razumev, ampak razumev sem naslednje. Prvič, treba je biti malce didaktičen, treba je vsem pojasniti, da bo morda potrebno starejše osebe zopet zaposliti. To se mi zdi malce nenavadne. Drugi argument govora je o tako imenovani srebrni ekonomiji, srebrnemu gospodarstvu. In zopet umam, upam, da sem napačno razumel. Torej, v tem evropskem svetu, ki si zatiska oči pred eh, gospodarskimi težavami, imamo občutek, da bomo pa s starejšimi osebami uspeli ustvariti eh, neka denarna sredstva. No in tretjič, če je to mogoče, potem moramo vsi imeti nekaj od tega. To pomeni, da lahko vključimo tudi mlade v to srebrno gospodarstvo. In tu je ta krok sklenjen. In četrta točka, to je pa resnično uh, tisto, kar uh, je tu najbolj presenetljivo. In sicer se tu govori o diskriminaciji ampak o diskriminaciji ki je povezana z starostjo to pomeni ne izključujmo naših starejših iz gospodarskega sistema samo zato ker so starejši no upam da bomo imeli priložnost o tem še uh, razpravljati sam imam 54 let in prepričan sem da imamo v vsaki starosti pravico do veselja do življenja in do privilegiranega načina življenja. Se pravi, imamo pravico tudi do časa, pravico do počitka, pravico do tega, da delamo to, česar nikoli nismo imeli časa početi, se pravi potovati, eh, posvetiti več časa družini sodelovati v raznih društvih in sodelovati, kot je povedal predhodni govornik, pri pomoči, ki je organizirana za druge starejše osebe, naprimer. Prav tako se lahko tudi posvetimo eh, vnukom in tako dalje. Mislim, da v določeni starosti imamo tudi pravico do eh, tega, da nehamo delati in da nehamo še naprej prispevati evropski eh, blagini. Thank you. Hvala lepa. Gospod Mareta. Euh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Torej, kar sem si sam zapomnil v tem poročilu, je to, kako lahko omogočimo aktivno staranje. Res je pojem barbarski, eh, ampak. Eh, Kaj to pomeni? To pomeni, da se upošteva življenska doba za različne družbene sloje, kajti vemo, da imamo razliko šestih let med eh, delavcem in pa nekim visokim uradnikom našim starejšim osebam pa moramo dati možnost tudi, da same odločajo o tem, kako želijo preživeti eh, svoja starejša leta. Saj, ne gre, saj si ne želijo vsi nujno delati do 90. leta. To pomeni, da so te osebe lahko dejavne na način, ki si ga želijo, da eh, se lahko vključujejo v naprimer eh, družbeno življenje, v eh, društva, v vse tiste dejavnosti, ki ustvarjajo vezi med ljudmi. In prav tako, kar se tiče te medgeneracijske solidarnosti, to ne sme biti obveznost. obveznost, ki jo imamo, je ta, da razmislimo o tem, kako bomo lahko spremljali eh, starejše osebe na dostojanstven način in tu gre zlasti za eh, medicinski svet, za način, kako se jim lahko omogoči ustrezno zdravstveno oskrbo, zdravstveno spremljanje. To je zame aktivno staranje. Kaj ti uh, moramo zagotoviti, da bodo ljudje zdravi in da se bodo ustrezno starali, ne pa zato, da bodo zdravi, zato, da bodo lahko še naprej delali. Ampak, če se vrnem eh, k vašemu primeru kandidatke za predsednico ZDA, ki ima 67 let, torej odlično je to, da se pri teh letih ne počuti stara ampak če bi štirideset zadnjih let preživela za tekočim trakom potem verjetno ne bi več imela energije da bi gradila takšno kariero. Uh, hvala, gospa predsedujoča. Najprej hvala vsem kolegom za prispevek k tej razpravi. Veseli me, da bo razprava zelo zanimiva, predem bomo sprejeli to poročilo. Ne bom šel v podrobnosti, izpostavil bi samo nekatere točke, ki smo jih slišali. Nekoliko sem presenečen, da ima kar nekaj kolegov in kolegic težav z izrazom active aging. Zlasti, naprimer, Slovaki in Poljaki, saj podobno prevajamo to, ta izraz in vsi vemo, kaj pomeni. Najbolje, da najdete svoj polski izraz, ni treba tega dobesedno prevajati, kajti drugače bo prišlo do težav na drugih agendah, kjer imamo nekaterih nekaj akronimov, nekaj kratic. V slovaščino je naprimer Evropska služba za zunanje delovanje in kratica prevedena na katastrofalen način. Tako da prosim, najdite ustrezen polski izraz v svojem jeziku. Podobno kot je rekla Danuta, številne ljudi poznam, ki so stari 75 let in več, pa so še vedno mladostni in aktivni. Po drugi strani pa poznam kar nekaj starih 28-letnikov. Podatki so veliko krat samo številke na papirju in vas ne označujejo, ljudje so posamezniki. Omenili ste gospo, ki je stara 67 let in eh, želi kandidirati za predsednico ZDA. Ja, seveda, celo življenje je del te administracije, take agende in je aktivna na tem področju. Nekdo, ki je delal v avtomobilski industriji, pač ne bi kandidiral za predsednika. Če pa nekdo reče, da je staro 67 let že staro, se spomnite, kako, koliko star je bil Ronald Reagan? in on je se je šel hladno vojno z Rusijo, Sovjetsko zvezo. Star je bil več kot 70 let. Torej ne, ne bodite presenečeni nad 67-letnico, ki želi postati predsednica ZDA. Glede tega, kar je povedal gospod Marta, mislim, da bomo imeli res dobro razpravo, v kateri bomo vse to razložili. In še francoski kolegi, naše poročilo ne želi prisiliti starejše, da se zaposlijo, da delajo, ampak je usmerjen v tiste, ki si to želijo, ki so fizično sposobni, da to naredijo, da to delajo in eh, da če si želijo, da ne pride do diskriminacije zaradi starosti napram mladim. Če bodo torej starejši tako želeli, lahko to naredijo in jih ne smemo potisniti na rob. Kakovost življenja je zelo pomembna. To je bistvenega pomena za izboljšanje življenja starejših. Za veliko ljudi je pomembno že to, da naredimo neko malenkost zanje in, in veliko pomeni. Menim, da ni treba imeti sistemov donacij in subvencij in nepovratnih sredstev, ampak moramo govoriti o običajnih stvarih, ki bodo olajšali in izboljšali življenja starejših ljudi. Če pa, meni, če pa kdo meni, da je namen tega poročila, da silimo ljudi k delu. Ne, ni tako. Če želijo uživati življenje, imajo vse možnosti za to. Ne želimo pa postaviti to za pravilo, da ko ste stari 70 let ali 60 ali celo 50, pri nas je tak trem namreč, da ko ljudje postanejo, ko pridejo do 50. leta, jih njihovi delodajalci kar odpustijo. Takšen je trend. Torej, če ljudje želijo delati, jim dajemo to priložnost, če želijo bolj uživati življenje in se odeljevati bolj kulturnih prireditev, seveda jim morajo imeti te možnosti in jih moramo pri tem spodbujati. Še enkrat hvala. Prepričan sem, da je bila razprava doslej dobra in da bo taka tudi v prihodnje. Pojasnili bomo številne stvari, ki, zaradi katerih bo poročilo sprejemljivo za vse, oziroma ne za vse, ampak da bomo odrazili večinsko mnenje tega odbora. Hvala lepa. 28. maja bomo preučili predlog poročila. Tretji juni ob 12. pa je rok za vložitev pred, predloge spremem. 23.6. bomo preučevali, 15. in 16. julija pa bomo lahko sprijeli to poročilo oziroma obravnavali ga na plenarnem zasedanju. Zdaj pa imamo predstavitev Eurofounda glede klauzule o izuzetju iz direktive o delovnem času. Zdaj dajem besedo predstavniku Eurofonda, gospodu Horgeju Karitu. Izvolite, beseda je vaša, kjerkoli že ste. A tole! Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Hvala za to priložnost, da predstavim raziskavo, ki smo jo nedavno opravili na to temo. Dame in gospodje, veliko čast in veselje mi je, da lahko danes tu predstavljam Evropsko fundacijo za izboljšanje delovnih in življenjskih razmer, da z vami lahko spregovorim o tem izuzetju iz direktive o delovnem času. Uh, Moja predstavitev bo na kratko povzela nastanek te direktive, potem obstoječe možnosti za izuzetje in pa torej določbe, ki to omogočajo, potem raziskave, ki smo jih nedavno izvedli in ki jih še nekatere izvajamo v tem trenutku. Pogledali si bomo tudi pregled koriščenja te možnosti izuzetja potem tudi obseg uporabe tega izuzetja in eh, razprave, ki trenutno potekajo in zaključljivamo tudi z izmenjavo mnen z vami. Torej, če upoštevamo nastanek te eh, direktive 89.391, ta opredeljuje opredelitev delovnega eh, časa, predvsem z vidika zdrave in varnosti pri delu. Tako da tu torej gre za direktivo 89, tako imenovano okvirno direktivo o zdravju in varnosti pri delu. Direktiva o delovnem času pa v osnovi od držav članic EU zahteva, da zagotovijo določene pravice za vse delavce in v bistvu gre za najdaljše dovoljeno trajanje delovnega tedna, minimalno obdobje počitka od dela in prav tako minimalno trajanje plačanega letnega dopusta. To je tisti minimum pravic, ki jih ta direktiva opredeljuje oziroma določa. To direktivo je sprejel Evropski parlament skupaj s svetom na podlagi člena 153.2 pod EU. Ne pa podarim, da je Evropsko sodišče že priznalo določbe te direktive potrdilo te določbe v smislu, da je maksimalni eh, tedenski delovni čas, eh, potem tudi trajanje počitka in pa letni dopust, eh, da so to načela prava skupnosti, ki morajo biti na voljo vsem evropskim delovcem. Tako da to je že pomemben element, ki to opredeljuje kot pravico vseh delovcev. Prav tako moramo imeti v mislih listino o delovskih eh, pravicah, oziroma o temeljnih pravicah, se upravičujem, in tu naj spomnim na odstavek 1, ki določa, da imajo vsi pravico do delovnih pogojev, ki spoštujejo dostojanstvo, varnost in zdravje, in drugi odstavek, da vsak delovec ima pravico do omejitve maksimalnega dnevnega števila delovnih ur, eh, dnevni in eh, tedenski čas za počitek in letno obdobje plačnega dopusta. Torej, to so tisti elementi, ki so opredeljeni kot temeljne pravice delavcev v Evropski uniji. Torej, če razmišljamo o teh elementih in če natančneje pogledamo direktivo samo, potem vidimo, da obstajajo možnosti za izuzetje, torej za odmik od eh, teh načel, ki jih v svojih določbah opredeljuje direktiva. Zelo na kratko bi vas opozoril na člen 17, ki vsebuje izuzetja za določene mm, konkretne primere in potem člen 18 izuzetja na podlagi kolektivnih pogodb in člen 22.1, na katerega se bomo osredotočili danes tu, in sicer možnost, ki jo imajo države članice, da ne uveljavljajo člena 6. Člen 6 pa govori o maksimalnem trajanju delovnega tedna, ki določa, da noben delavec ne sme delati več kot 48 ur v tednu, vključno z nadurami. Torej, če se zdaj osredotočimo na ta člen 22.1, čisto na kratko imamo tukaj. Tu piše, da države članice se lahko odločijo za to možnost pod pogojem, da sprejmejo ustrezne ukrepe, ki zagotovijo najprej soglasje delavca, b da delavec ki se strinja da bo delal več kot eh, maksimalno 48 ur na teden posledično ne bo utrpel posledic če morda ne želi podpisati takšnega dogovora delodajalci morajo imeti evidenco takšnih eh, soglasij in te evidence morajo biti na voljo tudi pristojnim organom, se pravi delovnim inšpekcijam, ki morajo imeti dostop do evidenc o tem, koliko in kateri delavci so dali soglasje k izuzetje od pravil direktive o delovnem času v zvezi z maksimalnim tedenskim delovnim časom. Prvo vprašanje, ki se poraja, je, ali obstajajo kakšne omejitve za to, ali je neka meja, preko katere ne smemo iti, kar zadeva preseganje omejitve 48 ur. In v bistvu ne, ker direktiva ne opredeljuje nobenih eh, meja, nobenih omejitev, do katere se lahko delojemalec dogovori z delodajalcem eh, glede preseganja 48 ur, prav tako ni časovne omejitve ali samo teden dni ali mesec, dva, leto, kakorkoli, nobene specifikacije teh elementov ni. Ampak, če natančno pogledamo direkti, direktivo, vidimo dve implicitni meji. Prva je 72 ur na teden, kajti določbe direktive o delovnem času določajo, da morajo imeti delavci vsaj 90 ur na teden tedenskega počitka. In če 90 odštejemo od skupno 160 ur, ki jih eh, teden ima, potem eh, en, enostavno pridemo do 78 ur. Torej 168 minus 90 je 70. Torej, potem je tu tudi spoštovanje načela varnosti in zdravja delovcev. delovni inšpektori, ko preučujejo te evidence, lahko delavcu prepovejo to vrstno delo, če se pokaže nevarno za zdravje ali varnost pri delu. In zopet eh, vprašaj, kaj to pomeni. Lahko gremo nazaj v direktivo o zdravju in varnosti pri delu, ampak tam ni veliko določb s tem v zvezi. No in Če se navežem na to, bi rad opozoril tudi na to, da imamo danes eh, veliko študij, številne je opravila naša institucija Eurofound, ki izkazujejo jasno korelacijo med dolgotrajnim delom in eh, napakam pri delu, nesrečam eh, pri delu, več stresa, slabše razmerje med poklicnim in družinskim življenjem in na splošno vplivom na zdrave delovce. Tako da imamo veliko dokazov o tem, da ima dolgotrajno delo, dolge ure, negativne posledice na zdrave delovcev in na njihovo varnost. Rad bi se tudi zahvalil vašemu odboru za prošnjo, da aktualiziramo študijo na tem področju, da ugotovimo, ali in kako države članice uporabljajo to možnost izuzetja. Na kratko, metodologija. Podobno kot eh, v preteklosti gre torej za standardno posvetovanje z eh, našo mrežo nacionalnih eh, korespondentov, ki so strokovnjaki za delovne pogoje in delovna razmerja in vprašali smo jih štiri stvari. Namreč, ali obstaja sploh ta možnost, ali obstaja možnost eh, tega izuzetja v državi in kako se uveljavlja, potem ali obstajajo podatke o izvajanju tega izuzetja, potem o glavnih učinkih tega izuzetja na delavce in delodajalce in ali obstajajo kakršne koli eh, razprave na to temo, javne razprave na to temo. No, gre za dokaj omejeno študijo po obsegu, vendar pa smo prišli do kar nekaj zelo zanimivih rezultatov. Države lahko v osnovi porazdelimo v tri velike skupine. Najprej tiste države, v katerih je to izuzetje dovoljeno in posplošeno, torej gre za Bolgarijo, Cipr, Estonijo, Malto in Združeno kraljestvo, tam je eh, to izuzetega splošni uporabi. Potem imamo 11 držav z omejeno možnostjo uporabe tega izuzetja. Belgija, Češka, Francija, Nemčija, Mačarska, Latvija, Nizozemska, Poljska, Slovaška, Slovenija in Španija. In potem še skupina držav, ki so podali izjavo, da ne bodo uporabili te možnosti izuzetja. In te vključujejo Avstrijo, Hrvaško, Dansko, Finsko, Grčijo, Irsko, Italijo, Litvo, Luksemburg, eh, Švedsko in še Finsko. Naj vam dam eh, trenutek, da si pogledate ta zemljevid, da boste videli, kje je vaša država. In eh, vidite, da večina držav, oranžnih držav, ki dovoljuje, a omejuje to izuzetje, eh, to izuzetje uporablja predvsem v zdravstvu. Torej, dežurne zdravniške službe, urgentne službe in tako naprej. Prav tako imamo tu jasno povezavo z tako imenovanim delovnim časom eh, v dežurstvu, kateri za delovci, ki morajo biti razpoložljivi za svoje delodajalce in se morajo na poziv vrniti na delovno mesto. Torej, gre za omejitve s številnimi razlikami med državami, ne bom šel zdaj v podrobnosti, tule na prosojnici vidite več podrobnosti o tem, kako stvari potekajo v posameznih eh, državah, tu na tem seznamu. Bi pa vas opozoril na dve posebnosti v dveh državah, Češka in Španija, kajti ti dve državi uveljavljata to izuzetje na področju zdravstva oziroma zdravstvenih storitev, ampak eh, tu uporabljajo prehodne določbe za to izuzetje. No in te prehodne začasne ureditve so se zdaj iztekle in na Češkem in v Španiji v tem trenutku te možnosti izuzetja več ni. Naslednje vprašanje zdaj, kaj sploh vemo o tem, do kakšne mere se to uporablja? Smo leta 2015, razprave o tej direktivi so potekale pred dvema letoma in dejstvo je, da ne vemo prav veliko o tem, do kakšne mere se ta izuzetja uporabljajo, z izjemo Združenega kraljestva, kjer je študija o delnih razmerih, študija vers, eh, pokazala trenutno stanje. V drugih državah ne vemo, kakšne so stvari. Druga takšna raziskava je bila upravljena v Avstriji, to je zahtevala zdravniška zbornica in med 2000 eh, anketiranci so upravili to raziskavo glede nadur in ugotovili so kaj? Ugotovili so, da je poprečni, poprečno tedensko delo zdravnikov 59 uh, eh, ur. Eh, bistveno manj kot v preteklosti, pa še vedno bistveno več, kot dovoljuje direktiva. In vprašali so jih, koliko ur pa bi radi delali in delali so, da bi v poprečju radi delali 42 ur tedensko. Eh, velik delež eh, vprašanih, 76 odstotkov zdravnikov, torej je tudi odgovoril, da podpirajo obvezno skrajšanje dežurstva na največ 25 ur, kar pomeni, da imamo v praksi veliko zdravnikov v Avstriji, ki dela več kot 25 ur, ne pretrgoma. To je torej tisto malo, kar v tem trenutku vemo. Da dobimo boljši pogled v vse skupaj, smo pripravili takšno preglednico oziroma takšen graf iz študije iz leta 2010, da vidimo, ali obstaja razmerje med eh, možnostjo izuzetja in deležem delovcev, ki delajo dolge ure. Tu torej vidimo tri skupine držav, ki smo jih preidentificirali. Modre na levi so tiste države, ki imajo pospošeno možnost izuzetja, oranžne v sredini z omejeno uporabo in zelena skupina držav, ki ne dovoljuje tega izuzetja. In na grafu prikazujemo delež delovcev, ki dela več kot 48 ur tedensko v glavni zapustitvi in tudi postranske zaposlitvi, če imajo dve. In vidimo, da tiste države, kjer je posplošeno izuzetje teh delavcev, ostaja manj. Ampak Romunija in Grčija vendarle iz popolnoma štrlita ven iz uh, povprečja. Čeprav je tam uh, prepovedano to izuzetje. Kar pomeni, da dolge ure dela niso neposredno povezane z možnostjo izuzetja, ampak gre bolj za vprašanje organizacije dela in eh, gre tudi za čisto kulturno vprašanje in eh, vprašanje, kako pomembno je število delovnih ur v podjetjih. Ugotovili smo tudi kaj. Države članice, ki trenutno ne dovolijo uveljavljanje izuzetja, v le nekaterih primerjih potekajo postopki. Prvi je avstrijski primer. Januarja 2015, torej 1. januarja 2015, je bil sprejet amandma k zakonu o delu v zdravstvu, ki daje možnost zdravnikom, da odstopijo od eh, podaljšanega delovnega časa, čeprav je trenutno maksimum omejen na 60 ur tedensko, do leta 2021 pa želijo to zmanjšati na omejitev 48, kot to predeluje direktiva. Torej, Avstrija je formalno zdaj že dejala, da ne želijo izuzetja, ampak iz praktičnih razlogov in eh, ker pač so potrebe takšne v zdravstvu, vendarle od začetka letošnjega leta to izuzetje uveljavljajo, ampak z jasno izraženo namero, da želijo to omejiti vse tja do leta 2024 na 48 ur. Na Hrvaškem je Hrvaška predlagala fleksibilizacijo delnega časa s sodelovanjem socialnih partnerjev. Potem sta tu tudi zanimiva primera Irske in Grčije, pa tudi Italije, ki jih je Evropska komisija nedavno prevedla pred Evropsko sodišče, saj eh, naj te države ne bi izpolnjevale pravil glede ur dela zdravnikov v javnih zdravstvenih ustanovah in potem na zadnje še Češka in Francija. Tu smo zopet pri vprašanju dolgih delovnih ur v zdravstvu na Češkem, kot sem omenil že prej, so veljavne določbe se zdaj iztekle, v Franciji pa je po stavki zdravniških pripravnikov, ki so stavkali proti presežnim eh, uram eh, dela na 60 ur na teden, dosegli tudi to, da se je vse skupaj omejilo. Torej, če gremo naprej, rad bi podal nekaj eh, zaključnih besed v zvezi s to študijo naprej. Beležimo le malo sprememb po primerjavi z letom 2010. Poleg omenjenih držav se zakonodaja ni bistveno spremenila, kar zadeva uporabo uporabe te možnosti, prav veliko o tem ne vemo, tako da bi bilo potrebno poizvedeti pri drugih virih in eh, poskušati priti do teh podatkov. Kajti tu je pomembno, da izvemo več o pogojih, pod katerimi se te izjeme sprejemajo in eh, ne vemo veliko o tem in pomeno je bilo to izvedeti. Prav tako ugotavljamo negativni učinek na varnost, eh, zdravje in, eh, raz, in ravnotežje med poklicim in osebnim oziroma družinskim življenjem. Prav tako podatki nakazujejo, da so omejitve delovnega časa koristne, tako da za delovce, kot za podjetja. No in še tisti del, ki je nekako bolj odprt razpravi. Veliko vprašanj imamo v tem trenutku, ki ostajajo neodgovorjena. Prvo, kaj vse zajemajo ta izuzetja? Ali to zajema delavca ali pogodbo? Ker imamo ljudi, ki imajo več kot eno pogodbo o delu in če gre tu zgolj za vpliv na pogodbo, potem eh, imamo lahko ljudi, ki delajo bistveno, bistveno več, kajti preverja se le posamezna pogodba, ne pa oseba, ki utegne imeti več kot eno samo pogodbo o delu. Še eno pomembno vprašanje je vprašanje pristojnih organov, torej delovnih inšpektoratov, ali sploh imajo možnost za spremljanje eh, uporabe teh eh, možnosti izuzetja. Kajti pomankanje podatkov kaže, da bi tu utegnili biti določeni problemi in zato bi radi nekoliko globje pogledali v to tematiko. In na zadnje, pomembno je tudi nekoliko natančneje preučiti razmišljanje o teh izuzetjih, kajti v številnih državah pač pravijo, ja, ok, če ljudje hočejo delati več, naj. V drugih državah pa ljudje hočejo delati več, ker so plače relativno nizke in zato morajo delati več, da lahko zaslužijo dovolj uh, za mm, pokrivanje svojih potreb. Tako da v osnovi je sporočilo to, da je treba preučiti zadevo še bolj poglobljeno, da potrebujemo več raziskav, več poglobljenejših raziskav, da bomo resnično vedeli, kakšne so posledice teh izuzeti. Preden zaključim, naj vas eh, tule samo še pozorim na to, da boste v prosvojnicah našli seznam eh, izbranih raziskav v zvezi z delovnim časom in pa tudi vezi korelacijo med eh, dolgim delovnim časom in pa zdravjem in varnosti delavcev. In tu bi vas opozoril še na nekaj prihajajočih projektov, vključno z raziskavo, evropsko raziskavo delovnih pogojev za leto 2015, ki jo trenutno izvajamo in prihodnje leto bomo imeli še več podatkov, morda bomo takrat več videli in bomo lahko povedali še več o tem razmerju med eh, dolgimi urami dela in zdravjem oziroma varnostjo pri delu. Hvala lepa. Besedo pa dajem Terri Ranke, ki je bila prva. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča, za to zelo zanimivo predstavitev. Želela sem postaviti samo nekaj vprašanj ki se mi zdijo še posebej zanimive in sicer eh, prvo se nanaša na torej, graf, ki ste ga predstavili, torej uporabo tako imenovanega opt-outa. To je zelo barvit graf. Zanima me, če ste to uporabili tudi za uporabo opt-outa pri modelih eh, socialne blaginje, kajti nisem. Eh, imela občutka, da je bila ta povezava narejena oziroma nisem jo zaznala. Zanima me tudi, če lahko potegnemo kakšne eh, politične sklepe iz te razprave o obtavtu v posameznih državah in na to še vprašanje v zvezi s Španijo in Češko. Omenili ste prehodna obdobja ali ste pogledali, kakšne strategije uporabljajo zlasti na področju zdravstvene oskrbe, zdravstvenega sektora in kako so te strategije učinkovite, uspešne in tudi v drugih državah, kako se te strategije uporabljajo pri direktivi o delovnem času. In na to še vprašanje v zvezi s sektorskimi sporazumi. Rekli ste, da je zdravstveni sektor tisti, ki je najpogosteje izuzet v državah z omejeno uporabo opt-outa. Zanima me, če morda obstajajo še kakšni drugi sektori, ki ste jih eh, opozorili in v tem pogledu, kako ste to storili, in v kolikšni meri je bilo to uspešno. Glede na to, da je zdravstveni sektor torej najbolj relevantni sektor, me zanima, če ste morda eh, naredili tudi oceno po spolih ali ima to, ta optaut drugačen učinek za moške in za ženske, kajti vemo, da v zdravstvenem sektorju je zlasti zaposlenih zelo veliko žensk in zanima me, če ste pogledali, kakšen je učinek na ženske in na moške. Gospa Steinbrück. Hvala lepa za to zelo zanimivo informacijo. To je zelo pomembno za naše razprave v odboru. Imam samo eno vprašanje. Torej, moje vprašanje je naslednje. V kolikšni meri direktive in pa sodbe sodišča Evropske unije se v državah članicah dejansko uporabljajo, izvajajo. Mislim, da bi bilo dobro vedeti, kaj se dogaja, ko govorimo o evropski zakonodaji na tem področju. Prav tako ste omenili posledice dolgih delovnih časov za nekatere osebe, torej v sektorju zdravstva, pa tudi za potrošnike, za uporabnike teh eh, javnih eh, storitev. Ali po vašem mnenju ne bi bilo potrebno, da bi te osebe bolje eh, zaščitili v mislih imam bolnike, kajti naprimer, če nek eh, zdravnik eh, dela 25 ur eh, naenkrat, sama ne vem, če bi bila kot pacijentka pripravljena iti takemu zdravniku pod nož. Ne vem, če to velja za vas, ampak študije puščajo veliko vprašanj brez odgovora. Torej, uporaba te klauzule opt-out eh, se lahko nanaša samo na gospodarske vidike? Ali po vašem mnenju to vključuje tudi druge uh, vidike, ki upravičujejo uporabo te klauzule? Govorite o zelo široki uporabi te klauzule, ampak eh, ali imate dokaze? zato, da ni prišlo do spoštovanja eh, člena 22.1. Se pravi, da je potrebno soglasje delodajalca za uporabo te klauzule. Hvala lepa vnaprej za odgovore na vaše vprašanje. In še eno vprašanje imam in sicer, ali se strinjate z mnenjem, da če zavrnemo delati dlje, da je to neskladno z listino o temeljnih pravicah. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo gospodu Beširju. Hvala lepa za delo na področju opt-outa direktive 2001-2001 o delovnem času. Moram reči, da me rezultati vašega poročila ne presenečajo, tudi član moje skupine tega ne preseneča. Torej, to ni raven, kjer je evropska zakonodaja lahko praktična, učinkovita ali zaželjena v državah članicah. Zato so številne države članice ustrajale pri klauzuli opt-out. Torej, celo v 12 državah članicah, ki v celoti uporabljajo direktivo, vsaj polovico držav te direktive ne izvaja. Na to imamo tudi države, ki, eh, kjer so prehodne določbe eh, že potekle, eh, naprimer v Avstriji. Eh, zaposleni niso zadovoljni z delovnimi pogoji. Torej, na grafu je bilo prikazano, da ljudje delajo več kot 48 ur na teden. Torej, to, tega ne najdemo v državah, kjer se opt-out uporablja. Mislim, da so sklepi tu zelo jasni imamo zelo veliko število industrij in sektorjev, ki na naši celini uporabljajo, zaposlujejo ljudi in te so neenakomerno porazporejeni po državah članicah. In sedaj vidimo pri res, izvajanju in pa tudi že sprejemanju te zelo eh, neustrezne direktive, da ta pristop eh, ni eh, vzdržen. Ali se ne bi strinjali s tem, da je zakonodaja na tem področju veliko bolje premišljena na ravni držav? Gospod Mahta? Hvala pa, gospod predsedujoča. Hvala za predstavitev in hvala, da ste se osredotočili na ta dokument in da ste se v tem dokumentu osredotočili zlasti na zdravstvo. Seveda, nekaterim je prav vseeno, eh, kakšno je eh, zdravje delavcev, ampak eh, naj povem, da sem sam pred nekaj leti bil zaposlen v podjetju, kjer so bili delavci pripravljeni delati 24, 36, 48 ur, ne zato, ker bi si tako zelo želeli delati, temveč zato, ker so potrebovali denar. Torej, treba je zagotoviti, da ne bomo izgubili življenja zato, ker želimo več denarja. Ampak ker je nekaterim vseeno za zdravje delavcev, bom sam poskušal uporabiti vaše številke za vidik konkurenčnosti in s pomočjo vašega dokumenta lahko pokažemo, da države, ki uporabljajo klauzulo opt-out, niso tiste, ki so najbolj produktivne in najbolj konkurenčne. Torej tu eh, na zelo preprost način eh, dokazujete, da ni nobene povezave med delovnim časom, produktivnostjo eh, in konkurenčnostjo. In to potrjujem, zato ker pripravljam poročilo o pri eh, vhodnosti evropske industrije in v tem okviru sem eh, obiskal osem evropskih držav, veliko eh, industrij in tiste, ki delajo najmanj, so najbolj konkurenčne in najbolj produktivne. Zlasti na severu Evrope v mislih imam nemška podjetja in nekatera velika španska, francoska in belgijska podjetja. Zakaj? To so podjetja, ki so zelo veliko investirala v Eh, delovna orodja, pa tudi v delovne pogoje. In zaposleni, ki, je, ki dela v zelo dobrih pogojih, bo veliko bolj produktiven. Torej, tu se prosim izognemo klišejem, ki nam jih nekateri usiljujejo. Eh, strinjam se s tem, kar je povedala prej Juta, tudi sam sem eh, bil bolan in moral sem eh, biti sprejet torej na urgenci in v Franciji lahko povem, da eh, zdravniki na urgenci delajo eh, veliko, veliko predolgo in če pridete v francosko bolnišnico v nedeljo zvečer ob 11. nimate nobene uh, ga zaupanja v zdravnika, ki je um, dežuren. Ne zato, ker uh, je nesposoben, ampak zato, ker je preutrujen. Prosim, uh, imejmo v mislih uh, delavce in uh, ne povezujmo delovnega časa z produktivnostjo in konkurenčnostjo, kajti ta povezava ne obstaja. Hvala lepa, gospod Cuber. Hvala lepa za besedo. Želela sem eh, odbor eh, obvestiti o tem, da je naša skupina organizirala razpravo o tej temi. Ne vemo pa, kakšna bo prihodnost te direktive. Menimo, da direktiva, ki že obstaja in ki je v veljavi, vključuje določbe, ki urejajo delovne pogoje, ki ste jih omenili. Zlasti imam v mislih 48 um, delovnih ur na teden, kar v praksi pomeni, da morajo delavci delati zelo dolge delovne ure, se pravi, imajo zelo dolg delovni čas, intenziven delovni čas. In v tem smislu bo ta praksa izjem oziroma opt-outa še bolj prispevala k deregulaciji na tem področju. In nas zelo skrbi, kakšne bodo posledice za delavce, tako psihične kot socialne. Mislim, da potrebujemo več minimalnih pravil, ki bodo zagotovila varnost delavcev. Zato se mi zdi, da načelo kolektivnih pogodb mora ostati, kajti njegov namen je, da ureja situacijo, ki že obstaja v vseh sektorjih. Vse zato je bilo to tudi predvideno. Očitno je treba tudi delavcev, delavcem omogočiti eh, boljši izhodišni položaj za pogajanja pri um, sklepanju teh eh, kolektivnih sporazumov. Torej, to sem želela povedati. Ampak um, zanima me naslednje. Ko govorimo o brezposelnosti, vedno bolj pogosto govorimo, da je eh, možna rešitev ta, da bi delali manj na istem delovnem mestu in da bi na ta način lahko znižali stopno brezposelnosti. No, eh, morda v tem smislu lahko večje število teh izjem vodi v znižanje stopnje brezposelnosti. Kaj ti uh, danes eh, vidimo to, da se obseg delovnega časa eh, manjša zato, eh, da bi lahko zagotovili torej boljše življenje, boljše, več časa enostavno in to je tudi um, pomembno za našo civilizacijo. Gospa Jaslove. Bardzo pani przewodnicząca. E, ja chciałam zapytać, czy państwo Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mene zanima, ali ste analizirali, do kakšne stopnje se uporablja ta klauzula izuzetja v primeru kolektivnih pogodb in kakšne so posledice tega. Prav tako, glede na to, da tega sicer niste preučevali, me pa zanima, ali morda imate kakšen podatek od drugih pomankljivostih te direktive. Tu je pač govora zdaj o tej klauzuli izuzetja, ampak ali so tudi drugi vidiki te direktive, ki jih je potrebno upoštevati kot negativne. E. Hvala lepa vsem za vaše vprašanje in upam, da bo gospod Kabrita lahko na kratko odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Res sem vesel, da sem prejel toliko vprašanj, kajti to kaže na vaš interes in tudi na pomembnost te teme za politične razprave. Torej, če začnemo z modeli socialne pleginje in pa teh grafov. Ne, tega še nismo na ta način proučili. To je povezano tudi z vprašanjem kolektivnih pogodb in zaščito delavcev z kolektivnega vidika in zato bomo morda to storili, torej tudi z vidika kolektivnega pogajanja. To se mi zdi dobra ideja in morda bo torej ta sistem socialne eh, blaginje na to naslednji korak. Tega verjetno ne bomo storili še v tem poročilu, ampak to bo prav gotovo na seznamu eh, zadev, ki jih moramo še preučiti v prihodnosti. Kar se tiče eh, španske in češke situacije, in pa situacijo v državah, kjer so te določbe potekle. Torej za Španijo moram reči, da še nismo prejeli nobenih informacij. Bom še bolj ustrajal z, našim, eh, z našo mm, kontaktno osebo v Španiji. Eh, na Češkem pa vemo, da ta opt-out še vedno obstaja v praksi, čeprav to ni zakonito. Torej, tako Ministrstvo za zdravje kot tudi druga pristojna ministrstva eh, se zavedajo te situacije in eh, torej, čeprav je nezakonito še vedno zlasti zdravstveno osebje opravljati zelo dolge delovne čase. Kar se tiče sporazumov v drugih sektorjih, eh, torej večina sektorov, ki sem jih omenil, so zdravstveni sektori. Prav tako imamo tu tudi eh, sektorje, kot so urgenca oziroma eh, sektorje, ki zahtevajo predvsej časa kjer morajo biti ljudje pač na voljo, ampak večinoma se to nanaša na urgentne sektore, naprimer na gasilce, oziroma zdravstveno osebje in tako dalje. Kar se tiče analize po spavlih, to je odlična ideja. Bomo pravčili možnosti, da to storimo, torej to je tudi na našem seznamu eh, stvari, ki jih moramo narediti, kajti imamo ta splošen pristop mainstreaminga in eh, to prav gotovo ni izjema in eh, med našimi raziskovalnimi cilji imamo tudi pravčitev teh pogojev. Torej, ja, če tudi ne bomo tega v celoti izvedli, bomo se prav gotovo tega dotaknili. Na to, kar se tiče izvajanja, vprašanje v zvezi s študijami glede eh, implementacije direktive o delovnem času, torej to ni naša vloga, torej to je vloga Evropske komisije. Sama direktiva vključuje določbe, ki pravijo, da je komisija tista, ki mora parlamentu in svetu eh, redno poročati o izvajanju direktive v delovnem času. Zato bi predlagal, da počakamo na poročilo. Vem, da komisija sedaj pripravlja dve eh, obširni študiji v zvezi z implementacijo te direktive in predlagam, da počakamo na rezultate na to učinek na zdravje, se pravi učinek eh, teh, eh, te uporabe opt-outov. Torej, to je resnično uh, ključno vprašanje. V kolikšni meri želimo nadaljevati s to situacijo, kjer imamo 12 ali 11 držav, kjer uh, zdravstveni sektor omogoča uh, svojemu osebju, da dela eh, nad številom, maksimalnim številom eh, delovnih eh, ur. Torej, naj spomnim še na to, da direktiva o delovnem času ne ureja delovnega časa, temveč ureja zdravje in varstvo zaposlenih, pa tudi pacijentov v zdravstvenem sektorju. Torej, s tem se popolnoma strinjam. In uh, in vemo, da v nekaterih državah eh, mladi zdravniki želijo več delati, kajti želijo eh, več eh, izkušenj in tudi želijo več zaslužiti, kajti na začetku so plače nizke. Torej tudi posamezniki to želijo, ampak kako jih lahko zaščitimo pred samim sabo? Uh, kajti sicer lahko delajo veliko predolgo, torej tu gre za individualni opt-out, se pravi med eh, zaposlenim in med delodajalcem, tu socialni partnerji sploh niso upleteni. Na to torej opt-out, eh, nespoštovanje. Eh, zelo vesel bi bil, če bi lahko razpolagal s temi podatki. Tudi za komisijo bi bilo to zelo pomembno, kajti to je eden izmed ključnih vprašanj z našega vidika, torej kar smo opazili, je naslednje. Nacionalne določbe pri uresničevanju direktive o delovnem času v celoti uporabljajo te določbe. Ne vemo pa, če se te določbe izvajo na to v praksi. Torej, ali imamo še kakšne druge razloge kot eh, gospodarske razloge, torej lahko pomislim na dve. Eno je naprimer eh, evalvacija za napredovanje, naprimer, če eh, nekateri delajo več, eh, lahko na ta način pokažejo, da so zelo zagnani in to se lahko tudi prizna. Torej, tu ne gre za gospodarski vidik, vsaj ne takoj, temveč gre za napredek in za možnost napredovanja na podlagi ocen No to, kar se tiče kršenja eh, listine, to, tu se bojim, da ne bom mogel odgovoriti na to vprašanje. Torej, raje ne bi komentiral tega področja. Na to zakonodaja na evropski ravni, torej ali ne bi bilo bolje, če bi urejanje tega področja prepustili državam članicam. Torej, eh, ta člen omogoča državam članicam, da to uporabljajo ali ne. Torej, ko je bila direktiva uh, sprejeta in ko je stopila v veljavo, so države članice obvestile komisijo o svojih namenih in zato smo prišli do tega rezultata, ki ga imamo danes. Ampak kako pa se to izvaja na nacionalni ravni? Torej, na nacionalni ravni to uh, mora slediti direktivi. Vprašanje pa se postavlja v praksi ali. Uh, Eh, se to dejansko v praksi tudi izvaja. Na to mm, odnos eh, do konkurenčnosti, torej to je zelo pomembno vprašanje, tega si nismo pogledali. Mi se osredotočamo na področje uporabe direktive, torej tu gre za organizacijo delovnega časa skladno z, načelu, z načeli eh, varnosti pri delu. To je gotovo tudi pomembno vprašanje, ampak to je bolj um, analiza ozadja. Tu bi bilo morda bolj primerno, da bi si pogledali, kakšen je učinek teh dolgih delovnih ur uh, na zdravje. Če pa bi to pokazalo tudi, da je produktivnost nižja, potem pomeni, da bi bile tudi storitve manj kakovostne. Torej, uh, primer industrije, ki ste ga podali, je tu zelo uh, umesten, kajti v nekaterih sektorjih imamo delovni čas 35 ali 37 ur tedensko, pa, so, pa dosegamo veliko višjo produktivnost kot drugot. Torej, to je pomembno. Kar se tiče zdravnikov v Franciji, ja, to je zelo zanimiv primer, ampak tega ne najdemo samo v Franciji, temveč tudi v Združenem kraljestvu, pa v Češki republiki, na Irskem, torej vse te razprave obstajajo tudi drugot, ne samo v Franciji. Torej, niso samo francoski zdravniki tisti, ki delajo tako zelo dolgo. No, upam, da nisem ničesar preskočil na to vloga eh, kolektivnega pogajanja, kot je omenila kolegica. Ja, torej to eh, ponavadi pogledamo, ampak v tem primeru to pokriva 18. člen direktive, ki pravi, da s kolektivnimi eh, pogodbami socialni partneri lahko odstopajo od tega, kar je zapisano v direktivi, ne pa eh, od eh, največjem dovoljenem številu delovnih ur v tednu. Torej, lahko se osredotočajo na druge vidike in na teh drugih vidikih kolektivno pogajanje prav gotovo uh, ima učinek, ampak maksimalno število delovnih ur pa je odvisno od posameznikov. Posameznik eh, lahko preprosto zapiše, pripravljen sem delati več kot 48 ur tedensko. Torej, sam eh, nisem pravnik, ampak če se eh, ne motim, ti individualni opt-outi obstajajo in sicer izhajajo tako iz direktive kot tudi iz sektorskih eh, nacionalnih eh, sporazumov in tudi sporazumov znotraj podjetij. Torej, eh, posamezniki lahko delajo dlje, če je dogovor tak. Torej, tu socialni partneri ne sodelujejo, če lahko to povem zelo preprosto. Hvala lepa in mislim, da smo dobili odgovore na vprašanja, ki so bila postavljena. Ali komisija želi še kaj dodati? Na koncu tega sestanka danes ne. Očitno je bilo, da je ta razprava še vedno zelo žočna na politični ravni in zelo zanimivo je bilo prisluhniti torej Eurofandu, ki je z nami delil številke in znanje in prepričana sem, da se bomo v prihodnih letih še vrnili na to temo v tem odboru. Torej, naslednji sestanek bo 7. maja tu v Bruslju. Hvala lepa. in hvala vsem, ki ste sodelovali pri razpravi. Hvala.